Nadaljujemo od včerajšnje seje naprej. Zapisnik je bil razdeljen. Če ni nobenih komentarjev in pripomp na zapisnik, se šteje, da je ta sprejet. Gospa Harms, izvolite. A bi ušte la palabra, senjora Harms? Ste prosili za besedo, gospa Harms, izvolite. Ja, ampak ne v zvezi z zapisnikom z včerajšnjega dne no, no está su, su, la, su... Bien, eh, hemos recibido del. No, prielismo. Naslednje predloge sprememb od EPP glede sprememb za sestavne, sestavo odbora, namreč za odbor za peticije najprej gospod Maconi na mesto gospoda. Gospe Gardini. Odbor za promet, gospa Deverak, bo nadomestila gospoda Rikeja. Potem od skupine konzervativcev in reformistov sem prijel naslednje imenovanja v parlamentarne odbore. Odbor za peticije, gospod Kaminski in gospod Krkop odbor za okolje. Gospa Českova. Odbor za regionalni razvoj, gospod Helmer. Odbor za civilne soboščine, gospod Mekmelen Scott. Odbor za pravice žensk, gospod Kirkop. Pododbor za človekove pravice, gospod Deva. In pododbor za varnost in obrambo gospod Legutko. Naslednja točka na dnevnem redu so predlogi za imenovanje v parlamentarne odbore. Nobenih predlogov sprememb nismo prijeli. Tako da velja, da so predlogi, predlogi konference predsednikov sprejeti. Señora Harms, tiene usted la... Gospa Harms, imate besedo, izvolite. Ja, herr Präsident. Da, gospod predsedujoči. Včeraj smo prejeli zelo žalostno novico in sicer iz Groznega, ja, iz Čečenije. Znana novinarka Natalija Estemirova je bila umorjena.